sprostowanie. Właściwa Pristojni odbor je podal e, naslednje obrazložitev glede enega od besedil Ruskega parlamenta. Direktiva Ruskega parlamenta in sveta z dne 23. junija 2008 v zvezi za uh, e, sporozumi o potrošnih kreditih in v skladu z direktivo e, sveta 180, 1802 EGS v skladu s poslovnikom se to obvestilo smatra za sprejeto, ukolikor prična skupina ali 40 eh, poslancev ne nasprotuje takšni ugotovitvi. Obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani. Hvala lepa.